Preden začnemo z glasovanjem, imam dve sporočili, zato prosim za vašo pozornost. Prvo sporočilo se nanaša na potres na Tajvanu. Ob začetku tega plenarnega zasedanja bi se radi poklonili žrtvam potresa, ki je stresel Tajvan včeraj. Nekatere žrtve so še vedno pogrešane žrtvam, njihovim družinam in pa delavcem, ki delajo noč in dan za to, da bi pomagali čim več ljudem, želimo veliko moči po tej naravni nesreči. Drugo sporočilo pa je naslednje.